Following this agenda, the next point of our business is a. Po dnevnem redu je naslednja točka potrditev agende za 2019 naših sestankov. This... Edina sprememba v tem novem osnutku je, da smo črtali petke. Mislim, da se lahko organiziramo in izpolnimo svoje naloge, tudi z izrednimi sestanki, vendar pa nima smisla, da smo tukaj tudi ob petkih. Je to za vas spremljivo? Lahko torej potrdimo dnevne red oziroma datume naših sestankov. Drugi del leta 2019 boste našli v svojih sajnih dokumentih, bo pa to še seveda predmet razprave za vsega odbor v naslednji sestavi po volitvah 2019, eh, eh, od 1. julija naprej ali od maja. Torej, prvo polovico pa smo zdaj uredili. Je to spremljivo? V redu, potem bomo sledili temo za naslednje leto. Za danes nimam posebnih sporočil predsednice. Verjetno bom imela kakšna sporočila za naslednji sestanek, oktobra. Zdaj pa bomo prišli na prvo vsebinsko točko, gre za obravnavo našega mnenja glede vzpostavitve programa Obzorje Evropa, programa za raziskave in inovacije Evropa. To je seveda program povezan z eh, večletnim finančnim okvirom in pristojni odbor je odbor ITRE. Naš odbor pripravlja mnenje. Gospod eh, Vanistel Roj je poročevalec oziroma pripravljalec mnenja in besedo bi kar predala gospodu Vanistel Roju, ki bo predstavil eh, svoj osnutek. Dobro jutro, zgodaj je, naj začnem s pozitivnimi mislimi. Zelo dobro, da imamo eh, na mizi spet eh, pisne dokumente, kot smo jih imeli leta. Red je ponovno spostavljen, zdaj bom pa govoril naprej nizozemsko. Danes ne razpravljamo o revoluciji, ampak evoluciji gre namreč za boljše sodelovanje naših regional, naše regionalne kohezijske politike z mesti in regijami ter programa za raziskave in inovacije komisije v horizontalnem programu Obzorje Evropa. kar gradi na obzorju 2020, zdaj pa imamo seveda nov program. Delamo lahko z elementi poročila Vestval. Zelo dobro, da smo imeli orientacijsko razpravo, zdaj pa smo že na ciljni črti, tako rekoč, pri izboljšanju vsega, delovanja regionalne politike. Po letne počitnice ste lahko uporabili za to, da ste prebrali, kaj se je dogajalo. To lahko koristi. Pred seboj imam poročilo, o oceni delovanja programa Obzori 2020 z celotno časovnico. To je eksterna študija, nismo ga pripravili mi v parlamentu ali GD regijo. Gre torej za ocene učinkov. Če si preberete to študijo, boste videli, kako velik je vpliv regionalnih skladov pri zagotavljanju inovacij, pri prenašanju znanja v prakso. Kar se prav tako financira iz eh, obzorja, pa tudi na področju ulaganja v rast in zaposlovanje. V študiji je zelo jasno povedano, da to deluje vedno bolje, kar je seveda priznanje. zdaj ni več treba govoriti o tem, da je treba paziti na regionalno razsežnico obzorje. Program obzorje izgleda kot čudovito letalo, manjkajo pa letališča, letališča pa najdemo tako, da sodelujemo z vsemi naši partnerji v regionalnih ekosistemih. in da na ta način poskrbimo za povezavo med izobraževanjem regionalno in lokalno politiko, spodbujanje podjetništva in doseganje ciljev znanjem o trajnostnem razvoju, z upoštevanjem trajnostnega razvoja, z upoštevanjem podnebnih sprememb in še marsikaterega drugega faktorja. Vse to lahko najdete v tej študiji. Vprašanje pa je, kaj to pomeni za prakso, kako bomo zadeve izpeljali bolje. Na to temo sem pripravil mnenje, ki ga bomo zdaj obravnavali. Sam se posvečam teritorijalni razsežnosti. Vprašanje je torej, kako teritorijalno razsežnost vključiti v predlog eh, zakonodaje, kako okrepiti to razsežnost. Poleg našega mnenja je v poročilo Nika tudi teritorijalna dimenzija pri odboru ITRE. Tam so to upoštevali bolj kot kadarkoli prej prej je bilo vedno govora samo o odličnosti. Zdaj pa gotavljamo, da pri obzorju Evropa 90 odstotkov denarja ponovno pelje nazaj v države članice. Nekateri se pritožujejo na tem, da lahko gre tukaj tudi za eh, študentske programe, da gre tukaj za bolgarske študente študente, ki gredo v tujino in se potem ne vrnejo. To bi bilo odtekanje znanja iz eh, regi. Konkurenca pomeni, da prihajajo do špecializacije in to se financira tudi iz eh, programa Obzorje. vedno naj bi postajali boljši, če pa to pripelje do velikih razlik znotraj Evropske unije, to ne bo v redu. Nika kot uh, Romun povdarja, da eh, je treba širiti znanje, da je treba spodbujati talente. Pečat odličnosti igra tukaj pomembno vlogo. In to zelo izpostavlja, kar pomeni, da smo dobili priznanje tudi z te strani. Dobro je, če rečemo Bobu Bob. Research is betaald, pa komt het allemaal wel goed. In da ne verjamemo samo, da če imamo vrhunsko raziskovalno dejavnost, da imamo avtomatsko tudi rezultate in enako za Evropi ni res. Ne bomo dobili koherentne Evrope, če bomo delali na tak način. Pri obzorju Evropa poleg eh, vizij in odličnosti govorimo tudi o inovacijah. Inovativna Evropa je tukaj bistvo. Svet za raziskovanje se ukvarja z tem, da bi dosegli najboljše rezultate z eh, sredstvi. Zdaj imamo svet za inovacije, ki ima tudi lasten proračun tam pa bodo delali enako kot mi, kot smo aktivni na področju regionalnega in lokalnega razvoja. Ne gre samo za osredotočanje na znanje, na znanstvene procese, kar pa je vsekakor tudi pomemben vidik in svet za inovativnost se bo s tem v prihodnje tudi ukvarjal. Pri tem si je treba natančno ogledati, kaj se dogaja na regionalni in lokalni ravni. Kaj pa sem jaz zapisal v svojem mnenju? Omenjal sem teritorijalno razsežnost, kar lahko preberete. Kako lahko eh, skladi z področja regionalnega razvoja prispevajo k raziskavam in inovacijam. Pomembno pa je tudi, da denar iz eh, teh skladov, iz eh, sklada za regionalni razvoj, za razvoj podeželja iz, v obzorje Evropa. O tem smo se že pogovarjali s predstavniki odbora ITRE, z njihovim poročevalcem. Tudi z našim poročevalcem o regionalnih skladih in se dogovorili, da ti prenosi na evropski ravni niso smiselni. Prenosi iz eh, sklada za razvoj podeželja v obzorje če smo seveda mnenja, da bi lahko v okviru programa Obzorje Evropa nekaj storili bolje. Je to zdaj mogoče, ampak eh, nima nujno smisla na evropski ravni in države članice se bodo o tem odločale same. Vendar pa bo treba to ustrezno opredeliti v splošni uredbi, v kateri se bomo še pogovarjali. treba je upoštevati torej razni, različne eh, vidike. Za našega vidika je treba spodbujati raziskave in inovacije, vendar to ne sme pripeljati do velikih razlik v Evropi. Denar iz eh, kohezijskih eh, skladov se stika tudi v države, ki niso tako razvite na vzhodu ali jugu Evrope iz obozorja pa črpajo tudi bogatejše eh, regije. Oboje se mora nekako dopolnjevati. Zdaj me pa zanima, kaj mislite vi o tem. Zdaj pa predajam besedo poročevalcem senci. Gospa Rodrigež, začne. Dobrigada, senjor prezident. Dobrigada, eh, osnovan Beft. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi gospodu Lambercu za, za osnutek mnenja. Predlog povezan z novim proračunom in večletnim finančnim okvirom. Ta program je zelo ambiciozen in ima dobro definirane cilje. Bi pa <clears throat> z vami delila nekaj misli. Najprej moramo zagotoviti, dobro strategijo konference za celotno Evropo. Odličnost. Naj služi za boljšo razporeditev raziskav in inovacij po Evropi. Ne želimo te enosmerne denarne tokove in eh, tudi tokove znanja v centr Evrope okrepiti moramo četrti stebr programa obzorje. Zavedati se moramo, da je bilo med izvajanjem programa obzorje 2020 narejenega veliko in prišlo je tudi velikih premikov znanja. Nadarjeni ljudje so se iz obrobja Evrope selili v center Evrope kar moramo tudi upoštevati. Zagotoviti moramo tudi, da bomo bolje povezali med seboj pravila za uporabo strukturnih skladov in obzorja, da bi s tem zmanjšali obremenitve in izboljšali črpanje. regionalnih skladov, hkrati pa spodbujali zaposlovanje. Nadaljevati moramo tudi z raziskavami na področju vesolja preko Vesoljske agencije Evropske unije. Ukvarjati se moramo z raziskavami oceanov. Ultraperiferne regije so primerno mesto za to vrstne raziskave določenih primerjih potrebujemo pozitivno diskriminacijo, naprimer pri vzpostavitvi mreže za te oddaljene regije, ki so veliko krat zapostavljene. Zagotoviti moramo vrhunske raziskave, ki bodo okrepile Evropo tako navznotr kot navzven. Stalno moramo vlagati v digitalne spretnosti in zagotoviti široko podporo strategijam. Prav tako pa moramo zagotoviti spodbujanje raziskav v socialne in humane študije. To vrstne raziskave so tudi nujno potrebne in eh, nikakor manj pomembne od drugih. Hvala lepa, gospa Katajnen je naslednja. Hvala lepa. Hvala lepa tudi poročevalcu za to zelo kakovostno poročilo. Strinjam se, da moramo ukrepiti inovacijske ekosisteme. Njihova vloga je pomembna pri krepitvi celotne znanosti. Zauzemam se tudi za spremembe proračuna v tem smislu. Saj potrebujemo eh, program na ravni Evrope, držav članic in regije, boljšo podporo za te ekosisteme in boljšo vzajemno koordinacijo, pri čemer moramo okrepiti tudi medsebojno sodelovanje. Popolnoma se strinjam s krepitvijo regionalnega eh, vidika, kriterije pa je treba natančno opredeliti. Seveda razumem, da znanost ne nastaja v vakumu, ampak da zato potrebujemo tudi ustrezno podporo raziskovalnim centrom na različnih lokacijah. Kritično pa eh, gledam na izvajanje, potrebujemo verjetno bolj kakovostne programe, bolj kakovostno izvajanje regionalni vplivi so naravna posledica sploh pri visokokakovostnih raziskovalnih projektih. Regionalni vplivi pa lahko okrepijo tudi kohezijsko politiko. Imamo tudi socialno politiko, socialni razvoj, ne samo gospodarski razvoj. Tukaj imamo instrument Pathfinder in druge, to so instrumenti, ki delujejo od, skoraj, od spodaj na vzgor, kar je bistveno za razvoj inovacij, ne glede na področje. Hvala lepa. Naslednji poročevalec senci, ki ga vidim v dvorani, je gospod Škrlec. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Predlog o misiji eh, združuje okvirni program in pravila za sodelovanje in širjen rezultat v enem eh, zakonodajnem aktu in to pomeni veliko mm, izboljšav za izvajanje obzorje Evropo, bo izboljšal osnovo za riskave inovacije v Evropi in pomagal soočanje z pomembnimi globalnimi izzivi in dos zagotovijo doseganje ciljev tisočletja, trajnostnih ciljev tisočletja. Prav tako pa bo krepil tudi industrijo v vzhodni Evropi in omogočil podpiranje, podporo izvajanja evropskih eh, politik. Prenos eh, programa denarja iz regionalnih skladov v druge programe je splošna eh, na želja, tokrat v obzorje Evropa. Naprimer, pet eh, odstotkov ne bi šlo v invest, invest EU in pet odstotkov. 5 odstotkov v druge programe za izvanje reform, 5 odstotkov v povezovanje Evrope in eh, neposredno financiranje projektov. Vse ostalo bi moralo ostati v kohezijski politiki. Kot razumemo, je, ob, je proračun za obzorje ostal na isti ravni. Naj pa bi financirali s tem odličnost. Kohezijska politika pa naj bi podpirala inovacijske procese, naprimer prenašanje inovacij v prakso, širitev inovacij in podobno kot razumemo, imamo osredotočanje programov obzorja v bolj razvitih eh, regijah. Mi pa bi si želeli bolj enakomerno porazdelitev rezultatov inovacij in raziskav, še posebej v manj razvite regije. Zelo podpiramo ta pristop. Kohezijska politika bi morala financirati odličnost v tistih eh, regijah, kjer želijo zmanjšati razlike med regijami. Po našem mnenju to sedaj ni zagotovljeno. Hvala lepa, gospode Mato. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ta program za inovacije in raziskave mora vključiti tudi regije, mesta in uh, posamezna ozemlja. To je ključnega pomena za trajnostni razvoj, za zaposlovanje in za dobrobit uh, državljanov in zaradi tega mora načrtovanje upoštevati eh, tudi ključni vidik evropskih pogodb, namreč kohezija. In to je eh, deloma že vključeno eh, v poročilo poročevalca v senci v odboru ITRE. Rada eh, bi opozorila tudi na podnebne spremembe in pa trajnostni razvoj, še prav posebej eh, na eh, cilj, da naj bi do leta 2050 emisije zmanjšali na nič odstotkov. Poleg tega je potrebno ukiniti vsakršno podporo fosilnim gorivom. Evropska komisija govori tudi o temeljni vlogi industrije, ki je trenutno na trgu ampak eh, hkrati je potrebno upoštevati tudi družbene vidike in pa rezultate raziskav. Eh, to besedilo je eh, potrebno na novo uravnotežiti. Potrebno je povezati vrednote in uh, načela uh, evropskih pogodb z cilji tega poročila, kar pa zadeva financiranje. Mislim, da se je potrebno izogniti špekulacijam eh, z eh, sredstvi, ki so na voljo in sicer v okviru finančnih instrumentov. In na koncu bi vas rada pozvala še, da ponovno uvedemo instrument za majhna in srednje velika podjetja. Ta instrument je dosegel dobre rezultate. In sedaj eh, ga želijo nekateri preprosto pozabiti. Gre za. Uh, absolutno prioriteto. Kaj tele na ta način bomo majhnim in srednje velikim podjetjem omogočili, da eh, bodo imela eh, vodilno ulogo pri pridobitvi sredstev eh, za inovacije in raziskave. In v tem smislu bom pripravila tudi predloge sprememb. Najlepša hvala, to so bili poročevalci v senci za mnenje, zdaj pa gospa Breso. Tudi vi ste želeli besedo v tej razpravi. Presidente na. Eh. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi jaz bi se rada zahvalila poročevalcu, kaj ti. Mislim, da je zelo dobro razumel potrebo, da povežemo program eh, obzorje eh, z kohezijsko politiko, z eh, inovacijsko politiko, Potrebno je poskrbeti za boljšo usklajenost različnih instrumentov. Le na ta način bomo lahko dosegli rezultate. In e, mislim, da bi lahko z eh, pomočjo predloga spremembe poskrbeli tudi za razpršitev inovacij e, na različne regije. Moramo se izogniti osredotočenosti na nekatere regije, ki so že sedaj Eh, močnejše regije, ki imajo vodilno vlogo tudi v svetu. Če želimo ustvariti več takšnih regij, potem moramo poskrbeti, da uh, se bo uh, do sredstva razpršila na posamezne regije. Mislim, da je to zelo, zelo pomembno in zato se mi zanimiv zdi tudi uh, predlog blok eh, regionalnih ekosistemov za eh, inovacije. To pomeni, da bi morali poskrbeti za ustrezno razporeditev sredstev in eh, da bi morali povezati različne točke. Prihodni teden v Strasburgu bomo najbrž odobrili resolucijo, ki od Evropske unije zahteva, da sprejme strategijo za eh, podeželska območja, za oddaljena območja in pa za gorska območja. Kot je eh, dejala že moja kolegica, če želimo razviti tudi eh, inovacije v teh regijah, moramo razmisliti o uh, tem, eh, kako uresničiti cilje v teh regijah, kajti način eh, uresničevanja ciljev je zagotovo drugačen v teh regijah, kot pa v eh, mestnih območjih. Poleg tega pa bi bilo pomembno upoštevati tudi območja, ki so bolj redko naseljena, kajti pri teh območjih je potrebno razmisliti tudi o ponovnem naseljevanju, o uh, novi definiciji teh območij z gospodarskega vidika. Pomislimo samo na uh, pametne vasi. Uh, to temo se s kolegom Bogovičem uh, ukvarjava. In mislim, da bi lahko za predlogom eh, sprememb eh, poleg eh, skupnih ciljev identificirali tudi programe, ki bi se lahko prilagodili posameznim potrebam razvoja v regijah, ki imajo drugačne potrebe, torej v regijah, ki so morda oddaljene regije ali pa regije, ki so. Um, iz katerih so se ljudje izselili in kjer uh, ni veliko prebivalcev. Uh, Na ta način bomo okrepili inovativne zmogljivosti eh, Evropske unije. Skupaj z našo poročevalko v senci bom uložila nekaj predlogov sprememb v tej eh, smeri, cenim pa seveda tudi delo, ki ga je opravil kolega in ki je seveda pravilno zastavljeno. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je gospa Maletič. Najlepša hvala. Tudi jaz bi se zahvalila poročevalcu, kot tudi vsem poročevalcem Senci. Veseli me, da ste vsi eh, omenjali, tudi Lambert, da imamo v evropskih državah eh, brain drain, da nam eh, bežijo možgani iz vzhodoevropskih držav, pametni ljudje se selijo nas v severno in na v Srednjo Evropo. Eden od razlogov je tudi v projektih, ki jih financiramo iz obzorja. Seveda je pomembno spodbujati programe, kot je obzorje in tudi Erasmus. Vendar pa moramo ob tem razmišljati tudi o kohezijski politiki. Kajti, če močno podpiramo program obzorje, ne ukrepimo pa kohezijske politike, da bi dali manj razvitim državam možnost, da napredujejo in se približajo razvoju drugim, drugih držav, potem bomo postajali vse bolj različni, kar je razvoj, ki bi ga morali ostaviti. Programa za raziskave in inovacije imamo na evropski ravni cilj zastavljen tako, da mora vsaka država članica vlagati 3 odstotke lastnega BDP-ja v raziskave in razvoj. V bogatejših, v razvitih državah je, je dan cilj dosežen, v manj razvitih državah pa smo daleč od doseganja tega cilja. Na Hrvaškem smo naprimer pri 1,8 odstotkih. kohezijska politika bi morala podpreti manj razvite države, tako da bi lahko financirali te tri odstotke v raziskave in inovacije. Potem pa bi morali uskladiti vlaganja na nacionalni ravni višini 3 odstotkov BDP-ja z vlaganji v okviru obzorja kohezijskih sredstev ne moramo posvetiti obzorju, ampak bi jih morali uporabiti za razvoj držav, tako da bodo lahko same vlagali teh tri odstotke v raziskave in inovacije, potem pa vse skupaj uskladimo z programom obzorje. Razmisliti bi morali o tem, kako bi bolj razvite države več vlagali v program obzorje, države, ki pa še potrebujejo nekaj razvoja, pa ne bi financirali samo preko kohezijskih skladov, ampak tudi s pomočjo teh programov. Gospod eh, Olbricht eh, želi še besedo. Še eno vprašanje. Kakšno je stališče eh, odbora za proračun? Glasovali bomo o tem, da bi povečali sredstva za obzorje, novi program obzorje. V našem predlogu so 18 milijard na 120 milijard. Na 20 milijard. Kohezijska sredstva pa želimo hraniti na isti ravni pripravljeni smo dati več denarja za obzorje, želimo pa uh, kohezijska sredstva ohraniti na isti ravni. To sem želel samo razložiti. Kakšno je torej stališče odbora za proračun eh, do obzorja? No, pri tem vam želimo veliko uspeha. Upajmo, da se bo zgodilo. Gospod Ropen, lepa. Obzor je zelo koristen program. Zato bi morali razmisliti, kako bo v prihodnosti lahko dobro delovo, deloval, tako da bomo imeli vsi koristi od tega. Seveda moramo pomagati tako močnejšim kot šipkejšim regijam. Praksa ki je vladala doslej, kaže, da, samo, da so imele samo največje, najmočnejše države možnost koristiti sredstva iz tega sklada. O tem so govorili tudi že drugi. To pomeni, da se lahko določene regije močno razvijajo, druge pa zaostajajo in se praznijo. Če torej govorimo o rezultatih eh, izvajanja programa, mislimo, da regionalna politika tukaj trpi. Zato podpiram poročevalca in mislim, da bi morali vsem državam članicam ponuditi možnost sodelovanja. In države bi morali vključiti tudi vse svoje regije. To pa tudi pomeni, da moramo začeti razmišljati o nekih pragovih, o nekih ovojnicah in če neka država članica, neka regija v določen času ne porabi dodeljenih sredstev, potem se ta sredstva vrnejo v splošno ovojnico in se lahko uporabijo za najboljše, najmočnejše projekte. Če tega ne bomo storili, Mislim, da ne bomo dosegli naših ciljev in zagotovili večjo, čr, večje črpanje sredstev. Pa še nekaj. Prvič v zgodovini je kmetijstvo vključeno v tem programu. Dodatnih je 10, 10 milijonov je vključenih za kmetijske raziskave. Kar ni pomembno samo za bolj razvite države, ampak tudi za manj razvite države. Prisluhniti moramo vsem argumentom in se zavedati, da imajo vse eh, države pravico koristiti ta program. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Howard. Thank you, uh, Madam Chair. Um... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Namen obzorja je zagotavljati raziskave in eh, visokokostne raziskave na Evropski, v Evropi. In eh, tukaj ta program igra veliko vlogo pri zagotavljanju konkurenčnosti evropskih proizvajalcev, tako da bi Evropa postala vodilna na področju tehnoloških raziskav? Vse svetovne ekonomije pa vlagajo bistveno več denarja v raziskave in odličnost v raziskavah kot to počne Evropa. in nacionalni proračuni za raziskave tudi niso <clears throat> tako visoki, kot je govorila gospa Ma Letič. Zato bi morali oboje povezani. Vendar moramo paziti. Sploh eh, glavni v industriji in raziskavah želijo početi raziskave tam, kjer se dogaja nekaj dobrega. To je preprosto dejstvo dejstvo. Program obzorje in regionalna politika pa želita razvijati zmogljivosti za raziskave v regijah, ki potrebujejo razvoj. Ne pa, da bi se tukaj posvečali vsega, odličnosti, ker s tem ne bo nihče dobil ničesar, ne regije, ne vodilna znanost. Zato moramo najti način, da bi zagotovili, da raziskovalne institucije in organizacije, ki so odlične, lahko razvijajo svojo dejavnost v regijah, ki te raziskave potrebujejo in morajo tudi ohraniti svoje talente. Tukaj treba zagotoviti ustrezno kombinacijo med regionalno in raziskovalno politiko, tako da bomo zmagali na obeh frontah. Če bomo eno stran obračali nasproti druge, ne bomo nikakor ničesar dobrega dobili iz tega. vodilne raziskovalne inštitucije so porabile stoletja, da so se razvile in nihče se ne bo odpovedal svojim rezultatom. Tega se moramo zavedati. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Maloj iz Evropske komisije. Izvolite. Hvala lepa predsedujoča in hvala lepa gospodo Lambertu van Listerrojo kot pripravljalcu mnenja, kot tudi poročevalcu v senci za zelo zanimivo razpravo, ki smo jo slišali danes eh, zjutraj. Dovolite, da se najprej zahvalim gospodu Vanisteroju, ki je zelo zavzet za to temo že dolga leta, sploh ko gre za sinergije med okvirnim programom in strukturnimi skladi. V imenu komisije sem zelo vesel, da veliko amadmajev v tem mnenju še eh, izpostavljajo pomen sinergiji. Gospod Vanistaro je omenjal mestno oceno programa obzorje 2020. V tej mestni oceni, kjer je predsedoval gospod Lami, je bilo jasno menjeno, da imamo potrebo po več energiji med evropskimi programi in nacionalnimi regionalnimi programi, zato da bi bili čim bolj učinkoviti, kar zadeva vpliv raziskav in inovacij. In kot ste mnogi omenili, se morajo te politike dopolnjevati in ne pa delovati v nasprotni smeri. In to je tudi naša ambicija sploh v okviru obzorja Evropo, pa tudi pri predlogu za programe v okviru strukturnih skladov. Kar pri obzorju Evropa jasno kažejo eksplicitne sinergije, ki jih želimo doseči. Zato zelo pozdravljamo. Hvala da je v mnenju odbora regij veliko amadmajev, ki grejo prav v tej smeri. Ker nimamo prav veliko časa, da ne zdopovne se bomo sredotočil na glavne točke, smo pa seveda pripravljeni pripraviti tudi pisne pripombe k predlogom iz mnenja. Najprej naj omenim, teritorijalno razsežnost pri mnogih predlaganih amandmajih, je to še posebej izpostavljeno. Komisija pa meni, da je v vsakem primeru podpora najboljšimi in najbolj odličnim eh, projektom imela vpliv na teritorijalno razsežnost, kajti so uh, ključni kriteriji, kriteriji odličnosti, seveda pa bo na določenih področjih, ko govorimo o učinku, pomemben predvsem teritorijalni učinek, kar pa ne pomeni, da bi moral biti teritorijalni učinek splošni kriterij za celoten program, kajti to bi lahko bilo v nasprotju z odličnostjo. Ampak kjer je to smiselno? Tam eh, je teritorijalna razsežnost prisotna tudi v naših eh, načrtih, kar je zapisano tudi v vodnih izjavah. O tem smo torej že razmišljali. Druga stvar, ki bi jo rad izpostavil, je povezana z pojasnili k številnim opredelitvam pojmov, s čemer se strinjamo. Nas pa nekoliko skrbi dejstvo, da vsega, bolj kot smo natančni. Bolj smo omejeni pri izvajanju in manj prožnosti in fleksibilnosti bomo imeli pri izvajanju. Vprašati se moramo, kakšne rezultate si želimo, kakšen učinek si želimo in kakšna bi bila najboljša definicija v tem okviru. Zato je včasih lahko ovire, če imamo preveč natančne definicije. Ko pa gre za regionalne inovacije iz ekosisteme, je to nekaj, kar ne bi nujno potrebovali med definicijami, lahko pa bi zato našli bolj eh, še mesto v zakonodaji, mogoče v tretjem eh, stebru kjer je to med vrsticami sicer že zamenjen, omenjeno, vendar mogoče ne dovolj vidno, da bi omogočalo sodelovanje, kot ga predlaga van, gospod Van Nistelrooy. Še ena ključna razsežnost, ki je seveda dopolnjevanje, komplementarnost, kompatibilnost in sinergije med obzorjem Evropa in strukturnimi skladi. Še posebej ta povezava, zato ker ste to omenjali tudi vi. Te sinergije ne bi smeli omejiti samo na socialne sklade in obzorje Evropa, ampak bi morali pri tem upoštevali tudi druge programe v Evropi, še posebej Invest EU, ki ga je nekdo omenil pa tudi digitalnega programa za Evropo. Tudi tam so te sinergije smiselne. Nekateri predlogi poročevalca si želijo bolj natančno specifikacijo, pri katerih programih bi lahko dosegali te sinergije. Načeloma se strinjamo, vendar bi se mogoče lahko izognili temu, da. so samo ti programi sposobni ustvarjati sinergije za obzorjem EU. Sej so tukaj izredno eh, omenjeni samo ESRR, EKSRP ali Evropski socialni sklad plus. Mogoče bi lahko nekako nakazali, da gre za širši kontekst, da lahko tukaj igrajo vlogo tudi drugi programi. gospod Van Nisaro in tudi cela vrsta poročevalcev v senci so govorili o poskusu reševanja težav z kombiniranjem programov, kot je v trenutnem programu. Raje pozivamo, da se uporabijo možnosti, ki so zdaj na voljo z spremembami uredbe o državnih subvencijah. S tem bi lahko zagotovili še boljšo, boljšo kompatibiliteto v prihodnosti. Naj omenim še možnosti prenosa sredstev iz enega programa v drugega. To je ena od možnosti za zagotavljanje sinergij, ena od možnosti, ne edina. Še enkrat naj ponovim, da imamo tudi druge možnosti, naprimer, da pri pečatu odličnosti ne pride do prenosa, ampak poskušamo doseči financiranje iz drugega programa, da se projekt oceni v okviru drugega programa, lahko obe stvari tudi povežemo. Naj pa vas spomnim tudi na to, da z obzorjem Evropa želimo odpreti članstvo tudi regionalnim akterjem v naših partnerstvih, kar doslej ni bilo mogoče. Kar pa zadeva prenose sredstev. Ugotavljam, je sploh pri členu 9.1 v mnenju poročevalca. Naš edini pomislek tukaj je, da tega ne bi omejili na specifične projekte, ampak eh, programe. <clears throat> Mogoče je v interesu regije in pristojnih organov, da sredstva prinese za financiranje določenih eh, projektov v okviru ločega programa. Da bi se izognili tehničnim podrobnostim, mogoče tukaj ne bi smeli biti preveč natančni. In še zadnja pripomba, s katero bom zaključil. Videli smo tudi predlog za spremembo imena ali naslova tretjega stebra. To smo si zabeležili, eh, razumemo, kaj se skriva za tem vsa imena imajo po definiciji svoje prednosti in slabosti, to je jasno. Torej, smo si zabeležili, kaj ste povedali. Dovolite pa mi, da še nekaj povem o tretjem stebru. Naj torej govorim, omenim komplementarnost z svetom za inovativnost, kar je omenjal gospod Van Nistelrooy, pa še nekaj Poslušalce v senci je o tem govorilo. Sodelovanje z Evropskim inovacijskim svetom mora potekati, vendar je tukaj najboljše urode za zagotavljanje tega sodelovanja iz te stebr v, v sklopu inovacijskega ekosistema, sploh regionalnega inovacijskega ekosistema. s tem bo povezana tudi podpora inovacijam, s katero se ukvarja svet za inovacije. Lepa za vse pripombe. Dodatne komentarje pa bomo posredovali v pisni obliki. Hvala, gospod Van Nistelrooy, za zaključek. Hvala. Ehm, polepšali ste mi dan. Vsem se zahvaljujem. Hvala za vse vaše prispevke. Mislim, da skupaj lahko dosežemo velike sinergije in da lahko tudi izboljšamo poročilo na različnih področjih. Vsi ste se osredotočili na zelo pomembne teme in to me zelo veseli. Zdaj tudi ni nobenih sporov glede pristojnosti, kdo je odgovoren za proračun, za določeno področje ne gre za to, gre za to, kako najbolje porabiti denar. In uh, veselilo me je slišati vaše prispevke in uh, tudi to, da bo proračun uh, dokaj radodaren, me veseli. Vsi ste odrazili tudi moje ideje v zvezi s tem, kaj potrebujejo regije regije je treba tudi vključiti in jim dati ustrezno podporo. Torej, razprava je zelo daljnosežna. Moramo skušati zagotoviti čim boljše strukture na tem političnem področju, tako da bodo vsi akteri sodelovali in zagotovili čim bolj učinkovite politike v naših regijah. Številne regije so naredile po zaslugi regionalnih skladov že bistven napredek. In eh, treba je bilo samo odtrgati eh, nizko viseči sadež. Ampak druge regije pa, kljub temu, da so že uvedle eh, napredek in pa inovacije, še morajo veliko postoriti. Res je to, da imamo Evropo različnih hitrosti. Moramo pa imeti pred očmi predvsem regije, ki eh, počasneje napredujejo, tako bomo dosegli bolj pravično Evropo. In eh, tako bomo tudi uresničili načelo eh, pravičnosti. In tako je treba pogledati, kje so najboljše priložnosti in kako pravičnosti dosegati odličnost. Odličnost je v jedru naših prizadevanj. Rad bi se zahvalil vsem, tudi regijam in lokalnim skupnostim. Upam, da bodo uspešne pri porabi sredstev. Bolj, ko bomo mi imeli učinkovite politike, bolj bodo uspešne tudi regije. Um, pametna eh, digitalizacija, eh, modernizacija, to je vse pomembno za regije. Ne gre za to, da bi nekje imali, zato da damo drugam, ampak gre za pošteno porazdelitev in pa za pravičnost do evropskega prebivalstva, ne glede na to, kje živi. Evropski inovacijski institut in pa eh, Eh, inovacijski grozdi, ki obstajajo po regijah, so zelo učinkoviti in dobro delujejo tudi v vzhodnih delih Evrope. Veliko dela me še čaka, mislim, da bom z vašimi prispevki lahko izboljšal poročilo in, oziroma svoje mnenje. In uh, predsedujoča pa nam bo povedala, kakšna je časovnica. Hvala. 2. oktober je rok za predloge sprememb ob koncu dneva, ob šestih zvečer. Ni čez vikend, ne, ne. Eh, spremenili so časovnico v odboru ITRE in tam nam niso omogočili, da bi imeli več časa. Če želimo vse predloge spremem potem še prevesti, Eh, kdaj 2. oktobra? Zvečer ob šestih. Okay. Thank you very much. Now... Hvala. Zdaj pa gremo naprej. Naslednja točka na dnevnem redu nas čaka in sicer obravnava mnenja o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. Naš poročevalec za to mnenje je gospod Deutsch odbor za zaposlovanje in socialne politike je pristojni odbor, mi pa pripravljamo mnenje in besedo dobi zdaj gospod eh, Dojč. Eh, prosim, oprostite mi zaradi problemov s tolmačenjem danes, ampak lahko govorite mačarsko, če želite. Milyen tiszteltelnök asszony, eh, kedves kollégák, eh, az európai globalizációs. Gospán Precidnica, spostovani kollégi, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji eh, je tak, da mi ga ni treba razlagati. Eh, mislim, da vsi veste, zakaj gre. Govorimo o instrumentu, ki je ključnega pomena, zato ker pomaga še posebej eh, ljudem, ki so izgubili delovna mesta zaradi gospodarskega prestrukturiranja, um, ti ljudje potem lažje dobijo novo zaposlitev, um, eh, sklad tudi prispeva k mobilnosti, um, pomaga državam članicam. Tukaj govorimo o instrumentu, ki ga državljani Evropske unije razumejo in eh, lahko v svojem dnevnem življenju eh, čutijo posledice tega instrumenta. To je instrument, ki lajša um, velik problem in sicer brezposelnost. Veliko v Evropski uniji govorimo o brezposelnosti, ampak pred očmi moramo imeti, da gre za milijone ljudi, ki so v Evropski uniji izgubili svoje delo. In zato je pomembno, da še naprej eh, delamo na tem, da jim bomo olajšali eh, ta velik problem. Marca je komisija predstavila mm, predlog uredbe, da bi z eh, Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji nadaljevali tudi še po 31. decembru leta 2020. Gre za izreden sklad in mislim, da smo vsi ta sklad eh, sprejeli na pozitiven način, prav tako pa smo pozitivno sprejeli predlog komisije, da se podaljša njegovo delovanje. Komisija govori tudi o poenostavitvah pri uporabi sklada. Sam sem pripravil mnenje. In uh, želim s tem tudi prispevati k poenostavitvam. Rad bi prispeval k temu, da bomo eh, sklad naredili še bolj uporabnikom prijazen, še bolj enostaven in uh, da bo ta zakonodajni akt čim prej sprejet. v treh točkah bi zdaj povzel eh, svoje mnenje. Prvič, ključnega pomena se mi zdi, da se poenostavijo pogoji za to, da ljudje lahko dostopajo do sklada. Konkretno bi to pomenilo naslednje. Zaenkrat imamo omejitev na 250 odpuščenih oseb. Jaz bi to omejitev zmanjšal na 150 oseb. Ne smemo pozabiti, da ne gre tukaj samo za velika podjetja, ampak tudi za majhna in srednja podjetja. In zelo težko nek MSP doseže številko 250 odpuščenih. Zato bi ta prak odpuščenih delavcev znižal z 250 na 150 ampak eh, eh, pripravljen bi bil sprejeti še večje znižanje. Po drugi strani, mislim, da bi morali še naprej sprejemati ukrepe za poenostavitev. Torej, postopek bi bilo treba poenostaviti in pospešiti. Komisija v svojem predlogu uredbe omenja tudi naslednje. In sicer gre za oceno primernosti prošnje glede na finančne prispevke. In to naredijo zaenkrat čim prej, tako je zapisano. Čim prej, ampak eh, to je zelo nejasen predlog. Čim prej to v praksi ne pomeni nič. Zato predlagam, da bi komisija morala si zastaviti rok 15 dni. Uh, tukaj imamo v mislih delovne dni. 15 delovnih dni. Poleg tega je treba upoštevati še to, da je včasih potreben tudi prevod in da v tem primeru zagotovimo 60-dnevni rok, da komisija oceni prošnjo. Sam predlagam, da bi ta rok še znižali, torej 40 dni na mesto 60. 15 delovnih dni plus 40 za prevode, tako da uh, najkasneje v 55 dneh bi uh, morali odgovoriti na prošno. Mislim, da je to v kriznih časih uh, nekaj, kar bi še bilo sprejemljivo, daljši roki pa ne. Potem imam še en predlog. In sicer sofinanciranje tega sklada bi moralo upoštevati tudi Evropski socialni sklad. In stopna financiranja bi morala ostati pri 50 odstotkih. v primeru držav članic. Torej tam, kjer poteka harmonizacija med skladi. Poleg tega bi rad pokomentiral še naslednje. Postopek v tem trenutku se začne šele potem, ko pride do masovnega odpuščanja Jaz pa mislim, da sicer obstajajo pravila za določanje, kdaj gre za masovno odpuščanje in kdaj ne. Mislim pa, da bi morali upoštevati tudi odpuščanja uh, v številkah 150 delavcev, ne šele po dosegu 250. Eh, poleg tega bi uh, morali začeti že prej, tudi ko se napoveduje odpuščanje, da bi lahko potem te delavce čim prej na novo vključili v trg dela. Hvala za vašo pozornost. Upam, da bo sklad za prilagoditev globalizaciji postal še bolj učinkovit, da bo bolje deloval tako, da bodo delavci, ki so izgubili delovna mesta, lahko čim prej spet vključeni na trg dela. Hvala. Eh, poročevalcem v senci. Bom zdaj omejila čas na tri minute. Eh, gospod Moskur je prvi. Hvala. Najprej bi se zahvalil poročevalcu za kakovostno upravljeno delo. Eh, mislim, da je ta dosje zdaj v dobrih pogojih. Globalizacija je imela hude učinke in hude posledice in zato Evropa bolj kot kdajkoli prej potrebuje učinkovite instrumente za prilagoditev globalizaciji. Ta sklad je dosegal svoj cilj, izkazal se je kot dober instrument. Njegov obstoj je upravičen uh, zato, ker je ta sklad učinkovit in ker tudi spremlja uh, delavce pri iskanju nove zaposlitve. Dosežki so izjemni. In to tudi v regijah, kjer je brezposelnost zelo visoka. Ta sklad zagotavlja tudi psihološko spremljanje delavcev, eh, ponovno usposabljanje in tako naprej. In eh, eh, za delavce se z uporabo tega sklada dobro poskrbi. pravila in postopke pa bi morali po letu 2020 poenostaviti. Komisija eh, to predlaga, tako kot tudi naš poročevalec. Na ta način mislim, da bi eh, lahko še več dosegli. Komisija je dovolj ambiciozna, se pa strinjam s tem, kar predlaga poročevalec, da bi število odpuščenih delavcev morali znižati iz 250 na 150. Ehm, sam prihajam z čezmorskih območij Francije in lahko čestitam Evropski komisiji, da je upoštevala tudi pogoje naših ultraperifernih regij. Mi zelo pozitivno eh, doživljamo eh, to, da se bo v globalizacijski sklad eh, vključila tudi avtomatizacija in digitalizacija. Veliko izgub delovnih mest je prišlo, se je zgodilo tudi zaradi tega. In zahvaljujem se poročevalcu za njegov predlog. Bom pa podal še določene predloge sprememb. Marija Arena, ki je poročevalka v odboru Empel, je tudi vključila eh, številne pozitivne predloge. Brezposelnost mladih eh, je velik izziv in bo to tudi ostala. Eh, tako da se mi zdi pomembno tudi, da sklad za prilagoditev globalizaciji pomaga tudi mladim brezposelnim, še posebej v regijah, kjer je ta brezposelnost zelo visoka. Poleg tega bi moral ta sklad. Uh, pomagati tudi zaposlenim, ki imajo um, delovna mesta, ki so ogrožena in eh, to še posebej v regijah, kjer je brezposelnost višja od desetih odstotkov. Hvala. Imamo poročevalca v senci iz EKR? Ne. Gospa Katajnen je naslednja, izvolite. Hvala, puhenjohteja, ja kiitokset mjöz raportojalle. Äh, Komisijahan... Hvala, gospod predsednica, hvala, gospod poročevalec komisija je spremenila naravo tega sklada. Znižala je število odpuščenih delavcev že iz 500 na 250. To se mi zdi pozitivno, ampak postavlja se vprašanje, kakšne bodo posledice. Mogoče bo prihajalo do več prošen strani majhnih in srednjih podjetij, ampak to bo vse prispevalo k administrativnim stroškom in birokraciji. In procesi se bodo s tem tudi zapletli in podaljšali. Komisija je tudi podaljšala mobilizacijo sklada in to kar bistveno. Zato se moramo vprašati, ali je primerno ta prag eh, odpuščenih delavcev še naprej zniževati, kot je rekel poročevalec, z 250 na 150. Zanima me, kakšne bi bile posledice v praksi, če se to zgodi. Potem me zanima tudi, eh, kako bi se ta sklad uporabljal, če bi se to zgodilo. Gre za poseben instrument in eh, s tem skladom se odzivamo samo na eh, hude spremembe na trgu dela, ko pride do velikega prestrukturiranja. Mislim, da bi tudi države članice morale imeti odgovornost, da razvijajo trg dela skupaj z izobraževanjem. Procesiranje prošen pa je treba eh, pospešiti, s tem se strinjam. Zaenkrat včasih traja tudi do šest mesecev, da se evropske institucije odzovejo in to nima nobenega smisla. To so tudi moje glavne pripombe. Hvala. Hvala. Gospe Valine ni, gospa Vana je naslednja. Kam jih se kurz fassen, es ist ja alt. Hvala lepa, lahko sem zelo kratka. Jasno je, da zeleni podpirajo eh, sklad za prilagajanje globalizaciji. Eh, pogovarjamo se tudi z poročevalko gospo Marijo eh, Areno in želimo si, da bi bilo področje uporabe razširjeno in Poleg eh, tega gre tudi za to, da se v večji meri odgovori eh, na eh, cilj znižanja emisij in manj na prilagajanje digitalizaciji. Poleg tega je pomembno, da se prak zniža z 250 na 150, kajti to je še prav posebej pomembno za manjša podjetja. Eh, in eh, za nas eh, je ta instrument zelo pomemben, instrument solidarnosti, namenjen je podpori zaposlenim in zato ga tudi mi podpiramo. Hvala, gospa D'Amato. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kolegi, kot vemo, je temeljni cilj tega programa, sklada za prilagajanje globalizaciji, pokazati podporo Eh, delavcem, ki so eh, izgubili zaposlitev eh, oziroma delavcem, ki so žrtve nepričakovanih postopkov prestrukturiranja. Delavci čutijo na lastni koži posledice globalizacije, kontroverznih trgovinskih odnosov, gospodarskih kriz in tako naprej to vpliva na trg delovne eh, sile in eh, s tem na delavce in njihove družine. Evropska komisija eh, govori o učinku globalizacije v povezavi z trgovino in pa o posledicah razvoja digitalne trgovine. To vodi v zmanjšanje delovnih mest in v znižanje poklicnih kvalifikacij. negativne učinke, pa uh, še krepi hiter tehnološki razvoj. Uh, zaradi tega bo potrebno predvidevati te negativne uh, vidike globalizacije in pa digitalizacije. Okrepiti je potrebno sistem socialne zaščite. Eh, ta eh, dokument bi lahko seveda še izboljšali. Če želimo zagotoviti ustrezno podporo zaposlenim, je potrebno upoštevati tudi terciarne dejavnosti. Kajti tam se posledice pokažejo kasneje kot na industrijskem področju. Za samozaposlene je potrebno predvideti eh, drugačne ukrepe. Če se predvideva, da bo prišlo eh, do pretresov na trgu, potem je potrebno vključiti v ukrepe tudi eh, terciarna podjetja. Potrebno je sprejeti ukrepe za podporo vsem zaposlenim, pa naj imajo pogodbo za nedoločen čas, za določen eh, čas, naj bodo to zaposleni v podjetjih ali pa samo zaposleni. Poleg tega je potrebno poskrbeti tudi za spremljanje socioekonomskega razvoja regij, ki jih eh, prizadenejo eh, to vrstne krize. Eh, menimo tudi, da postopki predolgo trajajo. Države članice so dejale, da so imele velike težave s pripravo analiz zaradi tega je potrebno izboljšati finančne uh, zmogljivosti. In uh, potrebno je uh, razmisliti tudi o zagotovitvi tehnične pomoči že pred prošnjo za dodelitev sredstev iz sklada za prilagajanje globalizaciji. Na ta način uh, bomo lahko zagotovili hitro vložitev vprašanj in hitro pomoč. Hvala lepa. Hvala. Gospod Van Nistelrooy. Na hitro, prosim. Bom poskusil biti čim hitrejši. Podpiram pristop eh, kolege. Eh, moram pa povedati naslednje. 150 odpuščenih delavcev, eh, tega je ogromno. Mogoče bi morali bolj povezati ta instrument, sklad za prilagoditev globalizaciji, z eh, drugimi skladi, naprimer za, s kakšnim skladom za boj proti brezposelnosti. Uh, na primer bančni sektor na nizozemskem, bo dobil pomoč, o tem se bomo odločali naslednji teden, eh, Air France prav tako. In sam bi eh, si želel boljše povezave s socialnim skladom. V socialnem skladu smo to naredili oziroma si prizadevali za ta vidik, da bi se ljudje uh, Eh, bili bolj sposobni prilagajati novi situaciji na trgu. Gre za dve različni ravni, to vem, socialni sklad in pa sklad za prilagoditev globalizaciji. To sta dva različna instrumenta, ampak mogoče bi to lahko delovalo. Mene skrbi, da um, bo prošen preveč, če število znižamo na 150 odpuščenih to se tako pogosto dogaja. Poleg tega se bojo postavljala vprašanja, ali gre sploh za učinke globalizacije ali ne. Ampak naš sklad se imenuje sklad za prilagoditev globalizaciji. Eh, mogoče v določenih primerjih eh, bi bil za to primernejši socialni sklad ali pa morajo pomagati države s svojimi socialnimi politikami. Mogoče bi bilo bolje, če bi ta denar bil namenjen ljudem za zagotavljanje novih zaposlitev za nje. Včasih je to bolj povezano s socialnim skladom, kot pa s skladom za prilagoditev globalizaciji. 150, eh, eh, za, 150 eh, odpustov, to se zelo pogosto dogaja povsod po Evropi. To je samo moj pomislek. Thank you. Now I'll give the floor to the representative of... Hvala, besedo. Zdaj dobi gospa Čanova iz DG za zaposlovanje pri Evropski komisiji. Izvolite. Najlepša hvala, hvala poročevalcu za mnenje. Rada bi pokomentirala te predloge. Glede pragu smo se veliko ukvarjali s tem, analizirali smo, Eh, kakšne učinke bi eh, oziroma jih že povzročajo odpustitve po vseh državah članicah. Eh, prejšnji predlog je bil 500, zdaj smo ga znižali na 250. To je seveda pomembno za manjše države članice, ne toliko za velike države članice. Tukaj smo našli ravnovesje. Smo pa seveda si zapisali vsa različna mnenja, ki so bila tu izražena. Kar se tiče um, trajanja postopka, to je tehnično vprašanje in mogoče se lahko bilateralno pogovoriva o tem. 15 delovnih dni, to je praktično nemogoče, zato ker samo za prevode vse jezike potrebujemo vsaj tri tedne. Samo prevajanje traja dlje, kot ste vi predlagali, ampak to vprašanje je tehnične narave, tako da se o tem lahko pogovoriva potem na štiri oči ko gre za sofinanciranje, eh, se zahvaljujem za vašo podporo eh, za eh, stopnje sofinanciranja med skladom za prilagoditev globalizacije in socialnim skladom. Stopna sofinanciranja, taka kot je predlagana, mislim, da bo najboljša za obdobje po letu 2020. Zabeležila sem si tudi to, da vas je večina v tej razpravi uh, izrazila svoje mnenje glede um, področja uporabe in pa komisija zdaj predlaga različne razloge, um, zaradi katerih je nekdo upravičen do uporabe tega sklada. Digitalizacija naprimer ali pa um, nizkooglično gospodarstvo. Mi smo se odločili, da ne bomo um, širili obsega delovanja, uh, naprimer na mlade, ki nimajo zaposlitve ali kaj drugega, to je socialni sklad plus. Uh, ta sklad je bolj primeren za pomoč tem mladim. Se pa ta problem v zadnjih letih tudi zmanjšuje um, po zaslugi napredka gospodarstva. Tako da področje uporabe tukaj ne bi širili na različne druge kategorije delavcev. Potem je bilo nekaj komentarjev o bančnem sektorju. Tukaj moram podati dve pojasnili. Gospod Van Nistelro je omenil bančni sektor, pa tudi podporo podjetjem. Bančni sektor je bil podprt ne zaradi globalizacije, ampak zaradi učinkov, eh, zaradi gospodarske in finančne krize. Trenutno sklad za prilagoditev globalizaciji eh, ukrepa tudi tam, kjer pride do posledic eh, eh, na gospodarstvo, torej posledic gospodarske in finančne krize. In tega ne povezujemo neposredno z globalizacijo. Potem je bil tudi en komentar v zvezi s podporo podjetjem. ESPG um, podpira samo delavce, ki so bili odpuščeni. Odpuščeni iz različnih razlogov, ne podpira pa ta sklad samega podjetja. Tako da uh, moramo to imeti pred očmi, ko razpravljamo o Evropskem globalizacijskem skladu. Gre za delavce, ki izgubijo svojo zaposlitev zaradi negativnega razvoja na trgu. Uh, V prihodnosti bo do razlogi še drugi. Nimamo definicije globalizacije, tako da bomo um, dodali še druge razloge. Ne bo šlo samo za globalizacijo. Mislimo pa, da je v zadnjih desetih letih ta sklad postal znan. Še posebej ga poznajo tisti, ki so ga uporabili in imeli od njega korist. Uh, ampak eh, mislim, da bo pa ime, kljub temu, da bomo razloge razširili, eh, da bo pa ime ostalo enako. Zato, ker ga pod to znamko, pod tem imenom ljudje že dobro poznajo. Hvala. Hvala, gospod Dojč, za zaključek razprave. Eh, Hvala, zelo na kratko. Samo tri komentarje bi podal. Najprej bi se zahvalil vsem kolegom in kolegicam za njihove prispevke. Osebno sem že prej povedal nekaj, kar bom spet ponovil in kar poudarjam. Vsi vemo, da je Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji postal zelo pomemben in da izvaja dopolnilno dejavnost. Torej, s tem skladom se želi pomagati. Uh, državam, da upravljajo s težko situacijo. Sklad prispeva k ponovnemu vključevanju odpuščenih delavcev na trg dela. To je pomoč za regije, ki so bile prizadete, ampak hkrati se lahko uporabijo tudi kohezijski skladi, s tem se ustvarjajo nova delovna mesta. Uporabijo se lahko tudi drugi skladi kajti obstajajo številni viri financiranja za to, da se izboljša eh, zaposlitvena situacija ljudi. Tukaj pa govorimo samo o dopolnilnem instrumentu in eh, želimo izboljšati njegovo delovanje. Pozitivno se mi je zdelo to, da bi morali vključiti tudi vsega, razsežnost mladih oziroma brezposelnosti med mladimi. O tem bom razmislil, bi se pa zahvalil tudi komisiji. Seveda se bomo o določenih vprašanjih še morali posvetovati. Določene vprašanja so tehnične narave, mogoče ni bilo vse čisto jasno, tako da bomo o posameznih vidikih še razpravljali. Ampak Eh, ko pride do prošnje, je to prošnjo seveda treba prevesti, ampak ko so pa prevodi na voljo, pa še vedno traja 60 dni, takšen je rok zaenkrat, da se prošnja oceni. In potem eh, tisti čim prej, ki je zapisan v besedilu, da se bo komisija izrazila čim prej v zvezi z vsako prošnjo, mislim, da bi komisija morala imeti rok, da bi komisija morala imeti rok, naprimer 15 dni, da sprejme odločitev. Lahko je to 10 dni, lahko 20, ampak mislim, da bi morali predvideti rok, tako da ne bo zapis tako nejasen, eh, namreč čim prej. Najlepša hvala. Smo pod časovnim pritiskom, kot ponavadi. Tako je vedno, ko pripravljamo mnenja kar zadeva uh, rok založitev predlogu sprememb, je to sreda, 3. oktober do 12. ure in sicer uh, zaradi časovnice odboru Empel in prosim, da predloge sprememb pripravite v angliščini, če je to mogoče. Tako da bomo pripravili naše mnenje pravočasno za glasovanje v odboru Empel. V sredo torej do 17. ure. 3. oktobra. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda, to pa je eh, predstavitev osnutka mnenja o vzpostavitvi programa InvestEU. Pristojna odbora sta odbora za proračun in pa za gospodarske zadeve in naš, eh, naša poročojevalka za eh, to mnenje je gospa Westfall. Dajem vam besedo, tako bomo privrčevali nekaj časa. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, drage kolegice in kolegi. Dovolite mi, da začnem z dobro poznanim dejstvom. Strukturni skladi eh, so namenjeni izboljšanju življenja ljudi v Evropi regije vzpostavljajo na ta način delovna mesta, izboljšujejo infrastrukturo, se bojijo proti, bojijo, bojijo proti podnebnim spremembam in podpirajo univerze, pa tudi majhna podjetja. Naš odbor se bori za to, da uh, bi uh, te vzpodbude imeli tudi v prihodnosti, tudi če se bo proračun zmanjšal. In najbrž. Uh, bo v prihodnosti eh, sredstev manj in bomo zato lahko zagotovili podporo za manj projektov. Zakaj eh, to omenjam? Če upoštevamo eh, to ozadje, ki sem ga zdaj orisala, moram povedati, da imam zelo velike pomisleke glede vzpostavitve programa Invest EU. Invest EU bi naj bil namenjen mobilizaciji ulaganj in sicer eh, z eh, proračunskim jamstvom. To je seveda smiselno in eh, to bi zagotovo pomagalo pri financiranju določenih projektov, ampak mislim, da to niso tisti projekti, ki jih naše občine, regije in tako naprej načrtujejo strukturni skladi z decentraliziranim pristopom, eh, z deljenim upravljanjem predstavljajo nekaj povsem drugačnega kot Invest EU. In zato, drage kolegice in kolegi, eh, zavračam eh, to uspodbudo, da naj bi program sofinancirali za sredstvi strukturnih skladov. Zatem se strinjam tudi z Eh, poročevalcima za splošno uredbo. Ja, smo eh, za to eh, pobudo, ampak smo proti načrtom, da oba instrumenta finančno povečamo. In, drage kolegice in kolegi, kot pripravljalka mnenja za odbor za regionalne zadeve moram upoštevati predvsem strukturne sklade paziti moram, da ti ne bodo ogroženi. Idej uh, programa InvestEU eh, podpiram. Eh, veliko izboljšav je v primerjavi s programom za strateška vlaganja in za strateška vlaganja dve. Poleg tega naj bi v okviru tega programa bilo zagotovljeno tudi svetovanje pri pripravi projektov. in uh, zagotovljene naj bi bile informacije ne le o uh, programu Invest EU, kajti uh, vse uh, pobude ta program ne bo mogel financirati, ampak bi morali dobiti tudi informacije o strukturnih skladih. Uh, če bi ta svetovalna uh, platforma omogočila uh, usmerjanje uh, posameznikov na terenu, potem bi uh, to bil uh, korak naprej. Drage kolegice in kolegi, moj predlog odseva tudi stališče uh, poročevalca za uh, temeljno uredbo in zato sem se osredotočila predvsem na točko, ki zadeva eh, oziroma na vidik, ki eh, zadeva odbor regij. Hvala lepa sekretarjatu za upravljeno delo, hvala lepa Beata. Eh, v celotnem besedilu si morala najti navedbe držav članic in dodelitev sredstev za države članice. V sodelovanju z Eh, kolegicami in kolegi, pa upam, da bomo to mnenje še izboljšali. Najlepša hvala. Sedaj pa nadaljujemo z razpravo s poročevalci v senci. Gospa Spiraki, bo kdo spregovoril o njenem imenu, v imenu gospe Spiraki, ne? No, jaz eh, lahko eh, seveda podam mnenje, strinjam se z splošnim pristopom. Zavedati se moramo, da bo prišlo do osredotočanja predvsem na konec programskega obdobja, ne na začetek programskega obdobja. Nekatere države članice eh, najprej še ne bodo uresničile zastavljenih ciljev. In Če sredstvo ne bodo porabile, jih bodo lahko preusmerile v program Invest EU. No, obzor je, pa je nekaj povsem eh, drugega. Tukaj gre za načrtovanje eh, na začetku programskega obdobja. Vendar pa določene države članice sredstev ne porabijo in morda bo prišlo do tega. Trenutka, ko se bodo države članice odločile, ja, uh, mogoče bi lahko sredstva porabili naslednjo leto ali pa kasneje uh, in potem se sredstva ne bodo vrnila v proračun. No, o tem bi morda tudi lahko razpravljali. Najlepša hvala. Gospod Jakovčič je naslednji na vrsti. Ne, gospod Tomašič. Najlepša hvala. Program Invest EU bi moral zagotoviti proračunsko jamstvo eh, in zagotoviti dostop do sredstev Evropske unije. Eh, ta sklad eh, temelji na izkušnjah zbranih z Evropskim skladom za strateška vlaganja. Ta novi instrument naj bi okrepil učinek evropskega proračuna. Šlo naj bi za usmerjeno strukturo, ki združuje različne instrumente. Podpiram eh, stališče eh, gospe Westfall, eh, ki govori eh, predvsem o odnosu med eh, obima instrumentama in ki poudarja vlogo regij v okviru programa Invest EU. Tukaj gre tako za regije, kakor tudi za občine, mesta in pa za deležnike pri izvajanju tega programa. Evropska unija predlaga znižanje sredstev eh, za sklad eh, za, za strateški razvoj in sicer za 10 odstotkov v primerjavi z eh, trenutnim proračunom, torej za strukturne sklade. In ta sredstva bi potem lahko morda preusmerili v program Invest EU pet odstotkov uh, vseh sredstev uh, pod uh, deljenim upravljanjem uh, bi lahko prešlo v program Invest EU. Mislim, uh, da bi ta preprost prenos vodil v znižanje sredstev za kohezijske projekte in da to ni prava rešitev. Zato podpiram predlog poročevalke da črtamo tako imenovani eh, kontingent za države članice v okviru programa InvestEU. Gospod Jakovčič, najlepša hvala. Tudi jaz se želim na kratko vključiti v to razpravo in sicer bi želel najprej pozdraviti idejo o vzpostavitvi programa Invest EU. Eh, nobenega dvoma ni, da je eh, to dobra, namerna in upam, da, tudi, da bo to tudi uspešna pobuda Evropske komisije. Ampak vse skupaj bo vodila komisija, ne pa Evropska investicijska banka. In zastavlja se vprašanje, kako bo uh, komisija uh, prevzela uh, za tem povezano tveganje in uh, dokolikšne mere je Evropska komisija pravzaprav neke vrste banka. To je tema, o kateri bo potrebno resno razpravljati. Če želimo zares pritegniti vlaganja, če želimo omogočiti vlaganje, potem se je potrebno zavedati, da obstajajo tudi določena tveganja in ta tveganja je potrebno eh, tudi prevzeti. To smo videli eh, že pri skladu za strateška vlaganja in tudi v programih Evropske investicijske banke. To, kar je počela Evropska investicijska banka, je bil pravi pristop. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa. No, morda to ne bo zvenelo ravno korektno, ampak v tem predlogu eh, komisije eh, se nekako vseeno prednost daje večjim državam, Italiji, Franciji in tako naprej. Mislim, da bi morali najti pravi pristop, eh, da se vključijo tudi male države članice. Eh, še prav posebej, eh, ker se tudi te države eh, srečujejo z velikimi težavami. Recimo iz moje države se ljudje v veliki meri odseljujejo in prebivalstvo se je znižalo na 4 milijone, odkar se jaz ukvarjam z politiko. Mislim, da je to dramatičen razvoj in zaradi tega so potrebna vlaganja predvsem v vzhodni Evropi. EFSI je vodil v poenostavitev eh, postopkov in mislim, da je to potrebno upoštevati tudi pri prihodnih programih, ki jih bomo vzpostavljali. In eh, na zadnje ne smemo pozabiti tudi eh, na potrebo po vlaganjih v infrastrukturo. Pogosto rečemo ne v infrastrukturo, pa več ne bomo vlagali. Ampak mislim, da je to še kako pomembno kajti državna infrastruktura prispeva k eh, razvoju, eh, k višjim prihodkom in tako naprej. Veliko držav v sredozemlju, ki ima velike težave z brezposelnostjo, predvsem z brezposelnostjo mladih, eh, je odvisnih od turizma, torej ulaganje v ta sektor in v infrastrukturo, pomembno za ta sektor, eh, so ključnega pomena, če želimo zadržati mlade, recimo na grških otokih. Ali pa, če želimo zagotoviti delovna mesta za mlade v Španiji, na portugalskem ali pa recimo v Franciji, na jugu Francije, ker sem bil letos tudi sam. Torej, podpiram eh, to spodbudo in upam, eh, da bo upoštevan eh, vsaj del mojih predlogov. Hvala lepa, gospa Vana, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa tudi poročevalki, gospe Westfall. Podpiramo vas pri vašem stališču. Namreč ne podpiramo da bi lahko prišlo do prenosa sredstev iz kohezijskega sklada v eh, program eh, Invest EU. Eh, tako smo zavrnili tudi podobne predloge v okviru omnibusa. Ne moremo vedno znova obravnavati istih predlogov, ki so namenjeni temu, da se ošibijo strukturni skladi, kohezijski sklad in tako naprej in da ta sredstva nekako preusmerimo v nove programe. To je napad na kohezijsko politiko in eh, na ta način bomo izgubili vse dosežke, ki smo eh, jih eh, dosegli v okviru programa Invest EU. In to so bili naši skupni dosežki v zadnjih letih če si ogledam Evropski sklad za strateška ulaganja eh, in eh, razen zapoznele kritike računskega eh, sodišča, lahko vidimo, da je veliko področji iz tega sklada izključenih. Torej mislim, da bi lahko ta sklad močno kritizirali in zaradi tega ne želimo na noben način nobenega prenosa sredstev. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa Damato, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Po eni strani je eh, ideja investicijskega programa za politike Evropske unije eh, z enotnimi pravili poenostavitev, eh, vendar pa bi lahko bili kritični od tega programa, tako kot smo lahko kritični do programa za strateška vlaganja veliko preveč dvomov je povezanih s tem programom, pa naj gre tukaj za dodatno vrednost eh, ali eh, pa za pričakovane učinke. Biti eh, moramo enotni, prepričiti moramo špekulacije, zato ne bi prišlo do škode za dejansko gospodarstvo. Ne smemo podpirati. Um, nejasnih finančnih transakcij. Države članice lahko prišpe, prispevajo k jamstvu z eh, določeno kvoto sredstev. Eh, in eh, vse skupaj je povezano seveda tudi s strukturnimi skladi in pa kohezijskim skladom. Gre za sredstva, ki so namenjena običajno manj razvitim regijam. Zaradi tega moramo biti pozorni tudi glede oddelka za države članice. ta sredstva ne bodo namenjena eh, regijam, ki so najmanj razvite, ali, ampak tistim, eh, ki prinašajo največji dobiček. Potrebno je zagotoviti pomoč eh, zapostavljenim regijam. Poleg tega pa se mi zdi nespremljivo tudi, kako je bila spremenjena vloga Evropskega parlamenta v tem predlogu. Evropski parlament je edini neposredno izvoljen organ Evropske unije, zatem pa dobiva eh, izjemno pasivno vlogo. Za programom Invest EU eh, bi ustvarili situacijo, v kateri bi Evropska komisija imela preveč pristojnosti in bi lahko delovala kot neke vrste banka. Eh, To pa ni njena naloga, če želimo spoštovati pogodbe Evropske unije. Poleg tega eh, to eh, zahteva tudi eh, dodatne pristojnosti, kar zadeva izbiro finančnih partnerjev, kar zadeva izvajanje posameznih delov programa in tako naprej. Evropska komisija pa mora paziti na ustrezno uporabo eh, sredstev Evropske unije in zaradi tega bom tudi vložila predloge sprememb. Najlepša hvala. Hvala lepa. Dovolite, da še jaz podam pripombo. Po vseh eh, stališčih eh, poročevalcev v senci. Tudi jaz imam vprašanje za poročevalko iščemo sinergije med različnimi instrumenti, finančnimi instrumenti v Evropski uniji. Možnost, da del eh, sredstev iz strukturnih skladov prenesemo v program Invest EU, je prostovoljna možnost. Države članice v to ne bodo prisiljene, koliko razumem. V določenih eh, primerjih eh, obstajajo projekti, ki eh, bi zanimali tudi banke in ki ne bi smeli uporabljati sredstev iz strukturnega sklada. Ja, gospa Krel, dala vam bom besedo, samo vprašanje bi rada zastavila, če dovolite. Torej, mislim, da moramo biti v tem odboru zelo previdni, in da moramo upoštevati tudi eh, prožnost za države članice eh, pri uporabi različnih instrumentov. Sinergije šele vzpostavljamo. To je torej moje vprašanje. Lahko zavrnemo ta predlog. Slišala sem stališče poročevalcev v Senci in seveda bo to tudi stališče odbora regije, ampak želela sem le dejati, da moramo biti zelo previdni in zelo pozorni, ko sprejemamo nadaljne odločitve v zvezi s tem. Sedaj pa se vas je še nekaj javilo k besedi, gospod Olbricht in potem gospa Karel. Gospod Olbricht, nimam pravzaprav nobenega vprašanja in eh, oditi moram na odbor za proračun, ampak imam nekaj predlogov za poročevalko. Najprej zelo kratek upis, eh, kajti imeli smo že težave s pripravo večletnega finančnega okvira. Kaj se pravzaprav dogaja? Gre eh, za Evropski sklad za strateška vlaganja in nadaljevanje tega sklada ali eh, naj bi imeli jamstveno schemo za vse programe. Drugič, katere eh, politike eh, bodo eh, tiste, ki jim bomo oduzeli sredstva. Eh, na ta način bomo eh, povzročili vrzeli v obzorju eh, recimo 2020 in tako naprej. Eh, kaj bomo v zvezi s tem storili, eh, kaj te ta sredstva bodo eh, prenešena v drugi del proračuna, ki je v pristojnosti drugega, druge generalne direkcije. To je tudi vprašanje upravljanja. Kaj pa kohezijska politika, kaj ti imeli smo zelo, zelo dolgo razpravo o finančnih instrumentih znotraj kohezijske politike. Ti finančni instrumenti obstajajo, kot že vemo. Eh, če je denar eh, težko porabiti, moramo imeti možnost, eh, da ga damo v rezervo. In države članice so seveda upravičeno zaskrbljene, da bodo sredstva izgubile. In s tem se jim daje možnost, da lahko sredstva prihranijo in preidejo na zelo poenostavljen postopek. Predlagam poročevalki. da, uh, eh, gov, da uvede tudi koncept uh, nekega vrste finančnega okna v kohezijski politiki. Eh, Kaj ti ta sredstva ne smejo zapustiti kohezijsko politiko, nekako morajo ostati znotraj politike. V tem primeru pa bi prišlo do prenosa sredstev na drugo področje. Lahko govorimo o nacionalnih ovojnicah, lahko govorimo o posameznih instrumentih, lahko govorimo o o vlaganjih, eh, ki bi jih lažje izvajali eh, v eh, bančnem sistemu, ampak sredstva morajo ostati v kohezijski politiki. Tega nekakor ne smemo dopustiti, da bi prišlo do prenosa teh sredstva in bi bila ta sredstva zavedno izgubljena. To, je samo, to so bile samo moje kratke pripombe, sedaj pa vas moram zapustiti, žal mi. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Karel. Najlepša hvala. Pravzaprav se sploh nisem želela vmešavati v to razpravo, ampak vse skupaj je povezano tudi eh, z eh, krovno uredbo in eh, to črtanje smo predvideli v tej krovni uredbi. Razumem seveda tudi zaskrbljenost določenih držav članic, da izgubijo sredstva, ampak če že na samem začetku Eh, uvedem možnost, da se sredstva prenesijo iz kohezijske politike na program Invest EU, potem sem prepričana, da eh, bodo države članice eh, to možnost takoj izkoristile, kajti eh, veliko preprostejše je vsa partnerska načela, politične cilje Evropske unije in podnebne spremembe eh, povsem pozabiti in sredstva prenesti v program Invest EU. In potem uh, lahko tudi kar takoj rečemo, da lahko Evropska komisija vzame 20 odstotkov sredstev iz kohezijskega sklada. Temu se odrečemo, to pa ja ne more biti naš cilj. Kje pa vendar živimo? imamo 10 eh, odstotkov manj sredstev v kohezijski politiki in države članice bi eh, se morali vsaj potruditi, da ta sredstva uporabijo. Eh, seveda lahko sodelujemo z programom Investiv, z Erasmusom in tako naprej, ampak vse to je že vključeno v krovno uredbo in lažje je tudi nameniti sredstva za raziskovalne projekte, ki jih ne financiramo v okviru eh, programa Obzorje. Ampak ne moremo uh, omogočiti državam članicam, da sredstva enostavno uh, prenašajo. Tisto, kar je namenjeno regionalni politiki, je potrebno uh, tam tudi uh, porobiti. Torej, pazite se lobiranja določenih držav članic in eh, razmislite o tem, zakaj smo pravzaprav pristojni v tem odboru za kohezijsko politiko, za razvoj socialne, eh, gospodarske, ozemeljske kohezije. Ne pa zato, da države članice izvajajo ogromne projekte, ki s kohezijo nimajo prav nič opraviti. drugače se lahko od kohezijske politike, kot jo poznamo danes, kar poslovimo in kolege prosim, da so uh, zelo uh, pazljivi. Eh, zavedati se je potrebno, zakaj se pravzaprav zauzemamo v tem odboru in ne smemo podcenjevati, kaj ta predlog pravzaprav pomeni za kohezijsko politiko. Najlepša hvala. Hvala lepa še gospa Maletič. Hvala lepa in rada bi dodala samo še en stavek, posem se strinjam z tem, eh, kar ste dejali vi, pa tudi Jan. Mislim, da eh, moramo dejansko razmisliti o tem, zakaj je kohezijska politika tako zelo zapletena v primerjavi s programom InvestEU, v primerjavi z obzorjem in tako naprej. Zakaj eh, bi države članice raje prenesle sredstva v InvestEU in v obzorje, namesto da bi jih porobila v okviru kohezijske politike? Kaj ti mislim, da poenostavitve eh, z novim kohezijskim programom ni eh, prišlo? Sistem je še bolj zapleten kot v preteklosti, še več je pogojevanja. Torej, zares moramo razmisliti o tem, kako poenostaviti izvajanje kohezijske politike, tako drž države članice uh, ne bodo želele prenesti uh, sredstev iz tega uh, sklada drugam. Ja, dovolite še meni en stavek to eh, bo tudi razprava, ki bo potekala v zvezi z kohezijskim skladom, z večletnim finančnim okvirom in tako naprej. Če si ogledate svežen, potem lahko vidite, da se je povečal proračun zaradi programov centraliziranega upravljanja medtem eh, ko eh, se je eh, zmanjšal odstotek deljenega upravljanja. In takšen je trend, trend v celotnem svežnju. In to zato, ker je centralizirano upravljanje lažje, lažje ga je tudi spremljati in lažje doseči rezultate, ki so običajno zelo hitro doseženi. Poleg tega pa so to tudi projekti, ki jih podpirajo banke, zasebni vlagatelji in tako naprej. Vse ostalo, o čemer običajno tukaj govorimo, ko govorimo o kohezijski politiki, eh, pa so projekti, ki bank ne zanimajo. Primerjati en projekt z drugim, to ne bo pomagalo državam članicam. In tukaj ne gre za lobiranje držav članic, gre za celoten postopek. Kako bo vse skupaj delovalo v prihodnosti? To je eh, tudi del drugih razprav. Eh, sedaj smo prisluhnili osnutku eh, poročila, slišali smo stališča poročevalcev v senci, besedo pa bom dala še Evropski komisiji. Za nami so predstavniki GDEKFI. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa poročevalki za osnutek mnenja, hvala lepa vsem, ki ste prispevali k današnji razpravi. Zdi se, da bom uh, vas veliko moral še prepričati. Naj začnem z uh, razlago tega, kar želimo doseči. Kot ste pravilno povdarili, gospa predsedojoča, je oddelek eh, za države članice eh, osnovan na eh, prostovoljnem pristopu. Gre za prenos sredstev v program Invest EU. Lokalni organi bi morali imeti proste roke pri odločanju o tem. Cilj je, da olajšamo sinergije med eh, ravnjo Evropske unije in pa eh, upravljalnimi ravnmi. In naj pojasnim še eh, samo upravljanje na ravni regije. Če želi določena regija uporabiti oddelek države članice, mora država članica uporabiti sredstva v tej regiji. Eh, ne more biti tako, da bi Kalabrija prispevala eh, v eh, ta oddelek države članice, potem pa bi se sredstva uporabila v regiji Piemont. Verjamemo, da bo državam članicam koristilo povečanje sredstev. Eh, in poleg tega bomo imeli tudi enotna pravila. Pogosto govorimo o fragmentaciji in to je velik problem in tega se dobro zavedamo in zaradi tega skušamo 14 različnih instrumentov z različnimi pravili spraviti eh, pod isti krov. Kombinacija med sredstvi Evropske unije in pa držav članic je mogoča, eh, ni pa zavezujoča in vsa sredstva, ki bodo usmerjene na raven Evropske unije, ze strani države članice bodo namenjena tej državi članici, država članica pa se lahko odloči za usmerjanje sredstev v določeno regijo. Seveda ne bomo eh, dovolili, da bi se sredstva preusmerjala z ene regije v eh, drugo in kolegi iz GD regije tega tudi ne bodo sprejeli ko bo enkrat prišlo do prenosa sredstev v Invest EU, eh, bodo seveda začela verjati pravila tega programa. In glede na pravila o izvajanju in o poročanju o eh, tem programu, bomo uh, spremenili tudi uh, uredbo o uh, državnih subvencijah. Kaj ti vemo, da v tem trenutku situacija ni preprosta in zato jo bomo skušali izboljšati. Enako pa velja uh, tudi za uh, kombinacijo finančnih instrumentov in posojil. Kaj ti v tem trenutku uh, je. Uh, situacija precej zapletena. In z oddelkom namenjenim državam članicam želimo stvari poenostaviti. Če želimo biti uspešni, eh, potem moramo tudi uspodbuditi države članice eh, k usmerjanju sredstev. Poleg tega eh, pa so v uredbi zastavljeni tudi določeni roki, če sredstva niso uporabljena, se vrnejo v države članice. na Daljna točka pa je, da bo komisija izbrala eh, partnerja za izvajanje, torej izvajalca. V tem trenutku eh, je tole Evropska investicijska banka. Eden izmed ključnih predlogov eh, je, da razširimo število izvajalcev in izvajalcev menimo, da je eh, to tudi pravi način za vzpodbojanje eh, konkurenčnosti. In na predlog držav članic bomo eh, potem podpisali sporazum o pridobitvi sredstev. Zelo pomembno je, da je naš predlog namenjen ne le Evropski investicijski banki, ampak tudi promocijskim bankam eh, v državah članicah, kajti eh, majhne države članice težko predstavijo eh, obsežne projekte, ki bi bile zanimive za Evropsko investicijsko banko. In ne razumete me napak, napak Evropska investicijska banka je že znižala obseg potreben za pridobitev sredstev, ampak v določenih državah članicah to še zmeraj predstavlja izziv zaradi tega želimo v okviru finančne uredbe pomagati državam članicam in pa uh, bankam uh, v teh državah članicah. Če bodo te dobro sodelovali z Evropsko investicijsko banko, eh, lahko predstavljajo finančne posrednike. Pretekli teden smo imeli delavnico na to temo in veliko držav, ki je bilo prisotnih, med drugim so bile tam hrvaške promocijske banke, je pokazalo zanimanje za ta projekt, kajti na ta način bi lahko rešili program, eh, problem obsega projektov. In naj sedaj zaključim. Rekli ste, da Evropska komisija želi postati banka. Ne, ne želimo postati banka kot v Evropskem skladu za strateška vlaganja, imamo tudi tukaj določilo, eh, ki eh, zahteva od Evropske komisije, da eh, nadzoruje in upravlja s tveganjem. To velja tudi za EFSI. Edina razlika je, da izračun tveganja ne bo odvisen od enega samega izvajalca, ampak od različnih izvajalcev. In Zaradi tega bo potrebno v projektni skupini zagotoviti, da so eh, te informacije dosledne. To ne pomeni, da bomo uspodbijali te e, informacije e, ali pa e, karkoli podobnega, kajti vse to je v pristojnosti e, Evropske investicijske banke. ne želimo podvajati bančnih dejavnosti, ki jih eh, seveda sami sploh ne moremo upravljati. Toliko torej v odgovor na nekatere izmed vaših vprašanj. Seveda razumem tudi vašo zaskrbljenost. Upam, eh, da, ta moja da bo ta moja obrazložitev vsaj nekoliko pripomogla k razjasnitvi situacije. Sedaj pa dajem besedo še kolegu iz Gedi Rikijo very much to come. Če dolite čisto na kratko, da dopolnim kolega iz Ekfina. Del razprave, ki se mi danes prisluhnil, je spominjala na razpravo v kontekstu omnibusa. Zato smo skrbno prisluhnili tej razpravi in naj Izpostavim nekatere zadeve in jih bolje razložim. Kot prvo, govorimo o finančnih instrumentih. To ni politika, ampak je način izvajanja. V časih omejenega proračuna moramo razmisliti o tem, kako finančne instrumente bolje uporabiti tam, kjer je mogoče, kjer bomo prihranili stroške in izboljšali podporo investicijam kot ste povedali, gospa predsednica, gre za prostovoljni prispevek. To bo dodatna možnost za države članice, da preko finančnih instrumentov eh, črpajo regionalne sklade v skladu z uredbo o skupnih določbah, eh, ki bo sprijeta. Lahko se odločijo, ali je to pravi način za reševanje njihovih problemov. Izbira je torej na strani držav članic. To je treba povdariti in kar odraža tudi naše razprave v omnibusu. Tukaj ne gre za transfer, za prenos, ne gre, da gre denar iz drugih skladov, ampak gre za prispevke. Celo smo si prizadevali, da bi to postalo jasno. Predlog komisije zagotavljajo, da prispevajo skladi, vendar so tesno povezani s svojim izvorom v okviru partnerskega sporazuma se določi ta zadeva. Če se med eh, izvajanjem projekta ugotovi, da potrebuje več denarja, se lahko ta sredstva uporabijo, ampak zato, da bi dosegli cilje, ki jih je zastavila država članica. Državi članice mora to opredeliti in v poročilo o prispevku in s tem je povezano tudi ustrezno poročanje. Država članica se odloči, ali to ustreza njihovim potrebam. Treba je upoštevati ustrezno stopnjo eh, tveganja, eh, makroekonomske vidike in tako naprej. In če se vrnem to, kar ste povedali o sinergijah, eh, v trenutnem obdobju je že bilo mogoče, da deljena sredstva pomagajo pri doseganju ciljev, ampak z vsemi kompleksnostmi trenutnega postopka. Če se vam zdi torej koristno, da bi imeli to možnost, potem potrebujete jasna eh, pravila z jasno povezavo z skladom Invest EU. To je ta možnost, ki jo imate. Hvala lepa. Hvala za te ta pojasnila, vemo, kako to deluje, že iz omnibusa imamo takšne izkušnje. Dobro je bilo tudi prisluhnilo Ekfinu. Gospa Vesfal, za zaključek. No, naj začnem eh, malce bogokletno. Ponovila bom to, kar sem povedala pred dvemi leti. Na altarju EFSI-ja nočem žrtvovati kohezijske politike. Razprava, ki se trenutno vodi, se vrača na to bistvo, na samo omevnost tega odbora, ki se je v zadnjih letih prizadeval poenostaviti zadeve, prenesti določene zadeve na regije, na ljudi, prenesti ljudem blaginjo, ki jo prenaša Evropska unija. Torej vse, kar smo počeli v zadnjih desetih letih, tako dolgo sem že tukaj. Na področju poenostavitve izvajanja z to novo krovno uredbo in vsem, kar je s tem povezano. To je bilo naše delo in zato sem od začetka povedala, moja naloga je poskrbeti za to, da strukturna politika ne bo preprosto žrtovana ampak jo ohranimo. Strukturna politika in denar iz strukturne politike za vlaganje v infrastrukturo, v boj s podnebnimi spremembami, v ustvarjanje delovnega mesta, v podporo univerzam, raziskovalnim inštitucijam, šolam, izobraževalnim institucijam. To so zadeve, s katerimi se naš odbor ukvarja ukvarja. In tu se vedno sprašujemo, kako naj pridemo bliže ljudem, ki se vidijo rezultati teh projektov. Zato pravim, da bomo morali voditi ostro razpravo ne samo pri uredbi o splošnih določbah, ampak tudi drugot. In še enkrat, zdi se mi nujno, da imamo najzgorej krovno uredbo in vsi, vsa ostala poročila se morajo orientirati po tej glavni uredbi. Ne gre, da bi imeli imela poročilo svoje cilje. Zato tudi tesno sodelujemo med seboj v tem odboru. Prav gotovo to ni zadnjič, da vodimo to razpravo. To razpravo bomo vodili pri nadaljem delu na mojem mnenju, pa tudi pri drugih aktih. Naj še enkrat povem, da da moramo močno in glasno povedati, da smo regionalni politik in zato tudi blizu ljudem. Hvala lepa. Thank you, thank you um, are... Hvala lepa, Ekon in Budget sta pristojna odbora. Tam bodo glasovali o, o poročilu 19. in 20. novembra. Zato moramo o našem mnenju glasovati 25. oktobra na izredni seji v Štrasburu. Zato predlagam, da je rok eh, za vložitev predlogov sprememb popovdne oziroma opovdne 4. oktobra. In prosim, da svoje predloge pripravite v angliščini, če je to mogoče. Do 4. oktobra. opoldne. Če je mogoče v angliščini, kar bo zadeve poenostavilo. Zdaj pa prehajamo na zadnjo temo današnjega dne, se opravičujem, ker smo pozni, ampak eh, porabili bomo še nekaj časa po 11. uri. Gre za mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru, gre za predlog komisije glede postopka za odpravo pravnih in opravnih ovir čezmejnem okviru. Naš poročevanec tukaj pa je gospod Van Miltenborg. Hvala lepa, gospa predsedujoča, bom govoril v svojem jeziku, bom pa govoril v svojem. Bom kratek govoril v lastnem jeziku in to mi je mogoče tudi potrebno in improvizacije. Naprej torej nizozemsko. Mislim, da je vsem jasno, da je čezmejno sodelovanje v Evropi zelo pomembno. 40 odstotkov evropske površine predstavljajo obmejna območja. 30 odstotkov naših eh, prebivalcev živi v teh obmejnih eh, regijah. komisija želi še okrepiti rast v obmejnih regijah, se se zaveda velikega potencijala, ki se tam skriva. Imamo številne primere tovrstnega sodelovanja. Če nekdo živi v regiji obmeji, tam dela, se zaveda, da imamo vedno težave z pravnim, opravnim okvirom velika katastrofa, ki se je zgodila eh, na nizozemskem, je pritegnila pomoč eh, čezmejnih organov, vendar pa je to pomenilo celo vrsto eh, omejitev pri praktičnem izvajanju. Tukaj imamo veliko takšnih primerov. Komisija je zato želela vzpostaviti mehanizem, ki bo olajšal to vzpostavljanje delo. S tem dobivamo še eno orodje v naši škatli orodja evropskih instrumentov, ki nam omogoča financiranje Interreg programov. Države imajo vedno dobre namene. Eh, če pa si pogledamo zadnje mesece in razpravo, Ko se torej pogovarjam z ljudmi, se sprašujejo, kako daleč naj bi eh, šel ta mehanizem, kakšen bo okvir, kakšna bo zagotovitev subsidijarnosti in podobno. Zavedati se moramo, da potrebujemo tudi uradniki držav, iz držav članic, da odpravimo to vrstne uvire. V osnutku mnenja sem eh, to tudi predvidel, razvijati moramo namreč mehanizem, s katerim nam bo uspelo reševati probleme. Zadeva pa mora ostati tudi čim bolj prostovoljna. Če države članice ne bodo sodelovale, potem se ne bo zgodilo nič. Torej morajo države članice razmisliti o tem, ali želijo uporabljati ta sporazum ali ne od eh, projekta do projekta bo treba ugotoviti, ali je ta mehanizem potreben ali ne. Je altijd heel lastig om je doel te Težko je rezati z utopim nožem, pravimo pri nas. Kar pomeni, da moramo vedno zadeve postaviti v določen okvir in pogledati, kaj je boljše, kaj je slabše. Zadeva mora ostati eh, prostovoljna, pomembno pa je, da ta mehanizem omogoča reševanje problemov v prihodnosti, problemov, ki jih še ne vidimo. Rešitev prirejena potrebam državam članicam je pravi pristop. No? Seveda moram imeti tudi ustreznega partnerja za sodelovanje, kontaktne točke, s katerimi se lahko povežemo za odpravo ovir. Lahko bi imeli neke vrste vse na enem mestu, da bi zagotovili, da države članice uporabijo že obstoječe mehanizme, naprimer skandinavske države imajo take mehanizme, Benelux države imajo tudi svoje mehanizme, ki jih lahko prav tako uporabijo. Če pa ne gre, pa uporabijo ta mehanizem. To je dober prvi korak za odpravljanje ovir čezmejnega sodelovanja, če je to v interesu regije oziroma držav članic. Potrebujemo pa veliko dobre volje, da zadeve speljemo naprej pri tem moramo sodelovati z državami članicami in komisijo, tako da ustvarimo potrebno dodano vrednost in nekaj prinesemo tudi državljanom. Hvala lepa, poročevalci v senci za gospoda Celerija, gospod Van Nistelrooy. No, bom čisto kratek. Gospod Celer je bil poročevalec glede instrumenta grupiranja obstoječega mehanizma, ki smo ga razvili ob koncu zadnjega obdobja, ki se zdaj spreminja. Tako je, kot je pravi gospod Van Miltenborg. To je nekaj dodatnega, ki prinaša nekaj dobrega vsem odeleženim stranem. pri takih novih instrumentih oziroma mehanizmih traja tudi pet let, da začnejo delovati. Ljudje se morajo navaditi na nov način dela, na nove organe, ki se vzpostavljajo. To je torej neke vrste inovacija. Zato je treba natančno poročiti, kakšna bi bila dodana vrednost takšnega mehanizma. In na to temo bi bilo dobro imeti eh, kak hearing, kakšno razpravo. Včeraj smo imeli to glede interega, strateških načrtov in tako naprej. In spraševali smo tudi tiste, ki so prišli z EFSE, glede kako deluje ta instrument eh, grupiranja. Tam že imajo organ, ki mu posredujejo določene pristojnosti in ne čakajo na vzpostavitev mnogega mehanizma. Prisluhniti moramo tudi glavnih avterjem. To bo še bolj pomembno, kot eh, prisluhniti državam članicam. Ne vem, če moramo tako hiteti. Rad bi imel neko mm, javno obravnavo tega področja. Imamo veliko izkušenj z čezmenim sodelovanjem, imamo obstoječ instrument, eh, in imamo ta nov mehanizem, ki naj bi ga vzpostavili. Raj, ni nam treba hiteti, boljše, da prisluhnemo vsem, ki se s tem že ukvarjajo, kaj mislijo. Hvala lepa, gospa Krel. Za gospod Smolkovo. Gospe Smolkove ni tukaj, zato bom prebrala njene pripombe k temu poročilu. Prebrala bom po možnosti hitro. Hvala lepa poročevalcem, poročevalcem senci. Čezmejni mehanizem je koristni eh, instrument in upam, da bomo zagotovili pravila za uspešno uporabo tega mehanizma. Pri tem pa moramo upoštevati naslednje. Določene omejene regije so v kritični situaciji, zato moramo biti bolj jasni glede prostovoljnosti tega mehanizma, ali bo to prosta izbira ali ne. Čeprav pozitivno gledamo na ta mehanizem, mislim, da ni nujno potrebe po novem denarju, zato namen je, da bi omogočili, ta mehanizem omogočil in olajšal sodelovanje pri čezmenem sodelovanju in prinesel dodano vrednost državljanom. Sodelovanje med Kilom in Štrasburom je pokazalo, da je takšno sodelovanje mogoče, lahko bi omenjali tudi most v Kamavno med Slovaško in Mačarsko in podobne projekte. Takšne zadeve že delujejo, vendar pa Eh, je bilo vedno potrebno veliko časa za premagovanje administrativnih ovir. Države članice imajo zelo različne upravne postopke, zato bi si morali ogledati različne odgovornosti na nacionalni in regionalni ravni. Želimo si manj birokracije in se bolj osredotočali na konkretne projekte, katerih namen je izboljšanje kakovosti življenja zmanjšanje pravnih eh, ovir, bo izboljšalo kakovost zdravstvenih storitev, izboljšalo bo delovno zakonodajo, tudi promet in turizem. Na skupni cilj mora biti harmonizacija usklajen razvoj v Evropski uniji. Mislim, da lahko najdemo dobre kompromise v tem smislu in se vam zahvaljujem za pozornost. Uh, Hvala lepa za EKR. Kdo bo spregovoril za EKR? Izvolite. Hvala lepa, gospa. Eh, predsednica, govorim v imenu gospoda Petrovskega. Evropska komisija je v svežnju za regionalni razvoj predlagala novi mehanizem za olajšanje čezmenega sodelovanja. Evropska komisija očitno meni, da potrebujemo take nov mehanizem, zato da bi lahko pravila ene države uporabili tudi čez mejo, seveda z ostri, z nadobritvijo pristojnih organov. Evropska komisija želi, da vse države članice uporabljajo ta instrument na, na meji tako, da bi s tem odpravili administrativne ovire. Evropska komisija predlaga mehanizem, ki bi se uporabljal pri izvajanju dejavnosti ob meji. Krati pa imamo člen 9.1.d ki ne predvideva nobene časovne omejitve, kar se nam zdi nesprejemljivo. Instrument eh, se bo uporabljal na zahtevo različnih akterjev, zasebnih in javnih akterjev, pravnih in oseb in organizacij, ki so bile vzpostavljene samo za namene tega čezmejnega sodelovanja, kar lahko pripelje do tega, da se bo ta inštrument uporabljal zelo nasplošno, ne samo v izjemnih primerih. Lahko bi se zgodilo, ko bi se pravila ene države vse čas uporabljala tudi v drugi državi, kar zna biti zelo zapleteno in pripeljati do pravnih zavez. Če torej prevzamete neko pravno obvezo, potem to vzpostavlja tudi določeno pravno odvisno. Če imam opravka z čezmejnim projektom, prihaja do odstopanja od eh, pravnih določb po zaključku projekta, Torej, medtem ko se projekt izvaja, lahko uporabljamo drugačna pravila, lahko pa sklenemo tudi sporazum med dvema državama članicama, v katerih ena država, se ena država članica za določen projekt odpove uporabi svojim določil in uporabi določila sosedne države. Ampak to velja izjemoma in samo za projekt. Če imamo pa tak mehanizem, potem bi lahko močni eh, lobisti spremenili zakonodajo in to za stalno. V primeru Poljske se to dogaja včasih z močnimi nemškimi lobisti. To se nam zdi nevarno in kar predlaga komisija, bi lahko bila slaba odločitev postopek bo zelo dolgotrajen in, in zdi se nam, da ne bo posebej koristno za nikogar, ki izvaja čezmejni projekt. Ta mehanizem ne moremo uporabiti za interreg projekte, zato ker potrebujete kar nekaj časa, da izpeljete ta postopek in seveda potrebujete tudi čas za črpanje sredstev. Hvala lepa, gospod Rope je naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Seveda, danes razpravljamo o zelo pomembni temi. Trenutna praksa je takšna da vsaka država ustvarja svoje mehanizme in pri izvajanju določenih projektov pogledamo, kakšni mehanizmi so na voljo, kaj potrebujemo in vse to zahteva določen čas in tudi ovira izvajanje projekta. Izvajanje projektov znotraj Evropske unije je nekoliko lažje ali pa v okviru interega, zaradi tega, ker imamo skupne pravila. Stvar pa postaja bolj težavna, če se projekti izvajajo v sodelovanju z tretjimi državami. Sami smo izvedli kar nekaj projektov v sodelovanju z Belorusijo. podpisom mednarodnim, eh, pri podpisovanju mednarodnih sporazumov bi morali torej razmisliti tudi o možnosti, kako lahko tretje države sodelujejo v določenih projektih, vsekakor pa mora biti to v skladu z splošnimi določbami. Če vsaka država dela po svoje, bomo imeli veliko težav. In tudi, če ima ta mehanizem dober potencial, ga države ne bodo uporabile. Ljudje pa bodo menili, da obstaja posebno financiranje za čezmejno sodelovanje. Dogo, tega denarja pa ne morete priti, če ste na meji z Rusijo ali Belorusijo. Zato je treba zagotoviti, da vse države, ki sodelujejo v tem sistemu, uporabijo enake kriterije pri tem. Hvala lepa, gospoda Mato, ste lahko kratki. Postena bomo in questa komisija spesso par... V tem odboru smo pogosto govorili o poenostavitvi in o mehanizmih, ki bi omogočili, da bi bila kohezijska politika politika lažje dostopna evropskim državljanom in da bi bila bližja njihovim potrebam, ter da bi bilo manj uh, upravnih ovir. In ta predlog je namenjen ravno uh, temu. Uh, dve leti eh, je trajalo zbiranje podatkov eh, in eh, Evropska komisija je zbrala zaskrbljujoče podatke. Namreč obmejne regije naj bi imele slabše gospodarske rezultate kot druge regije. In s tem problemom se bo potrebno soočiti in sicer na učinkovit način. To je torej okvir eh, za ukrepe, ki presegajo eh, evropske gospodarske ukrepe in ki se osredotočajo na čezmejne regije. Vendar pa teh težav ne bomo rešili zgolj eh, z finančnimi sredstvi v okviru programa Interreg. Potrebno je preseči upravne, oziroma pravne ovire na čezmejnih območjih. To je ključnega pomena. Eh, tudi za evropske skupine za eh, čezmejno sodelovanje. Zelo pomembno pa je tudi, da eh, je uporaba tega mehanizma prostovoljna. Država članica se lahko odloči, da bo z državami, na katere meji da, da bo s temi državami sama vzpostavila sodelovanje in da se bo sama odločila o ukinitvi eh, pravnih eh, okvir. Lahko se, ovir, lahko se odloči, da ne bo uporabila tega mehanizma. Torej, eh, mehanizem mora vsebovati ukrepe, zaveze in pa izjave. Čakamo seveda na osnutek poročila. Eh, medtem pa se bomo osredotočili eh, na čezmejno sodelovanje v eh, državah članicah, na vlogo Evropske komisije v tem sodelovanju in pa na življenje ljudi, ki živijo v teh regijah. Hvala lepa. Uh, hvala lepa. Gospa Veršeldi iz Evropske komisije ima zdaj besedo, izvolite. <coughs> Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa poročevalcu za zelo dober povzetek predloga komisije. Naj pojasnim nekaj zadev. Na osnovi izjav poročevalca in poročevalca v senci. Najprej naj povem, da to ni nek uh, preuranjen predlog, ki ga je komisija na hitrico pripravila temu mehanizmu, Smo prej opra pred tem mehanizmom smo opravili eh, razpravo, ki se je začela že leta 2012 in to je bilo nekaj, kar jih eh, so mnogi želeli. Neka javna razprava bi bila tukaj zelo dobrodošla, ampak ker smo dobili že toliko prošen regij, občin in drugih zainteresiranih eh, strani, menimo, da je proces že v zelo zreli fazi posvetovanja. Na mehanizem gledamo kot na orodje, ki dopolnjuje že obstoječa orodja. En vidik, ki ga pokriva, je eh, finančna podpora preko Interiga. Druga možnost je vzpostavitev čezmenih pravnih oseb. To je ta skupina za čezmeno intrateritorijalno eh, sodelovanje. In tudi takšna organizacija se ustanovi v eni državi in ne more kar izbirati, eh, česa se držati pri izvajanju čezmejnih eh, projektov. Ta, to novo orodje je proces in eh, mehanizem za razreševanje problemov, ki jih države članice niso predvidele, ko so sprejemale lastno zakonodajo. To je jasno. kar zadeva tveganje, da bodo lobisti zahtevali spremembo zakonov, predpisov druge države. To se mi ne zdi posebej realistično. Mehanizem temelji na vzpostavitvi novih eh, infrastrukturnih projektov, eh, novih eh, skupnosti ne gre za to, da naj bi spreminjali zakonodajo na osnovi zahtev lobijev. Te pobude izhajajo iz dejanskih potreb projektov. ta uredba bi veljala samo v državah članicah. Dobili pa smo že nekaj pripomp Švice, ki bi rada sodelovala v tem procesu. Če bo to storila, bo to zelo dobro došlo, ampak kar zadeva zunanje meje, ki jih je omenjal poročevalec v senci. Ta mehanizem tukaj ni uporaben, saj je namenjen projektom na notranjih eh, mejah. Gre za to, da naj bi uredili zadeve, ki ovirajo delovanje notranjega trga. Hvala lepa, hvala lepa, to je bila zelo dobra prva izmenjava mnen. Naš poročevalec bo pripravil svoje poročilo do 5. Eh, oktobra do 15. oktobra, ampak to nam bo razložil tudi sam. Ne bom ponavljal vse, kar je povedala komisija in seveda upoštevam tudi predlog za organizacijo javne razprave. Težko pa bo to vključiti v naš časovni načrt, ko sem ugotovil za službami VE parlamenta. Vse, kar sem lahko organiziral, je eh, javna razprava v okviru politične skupine ALDE. Lahko bomo imeli tudi nekoga iz komisije, nekoga iz Cambridgea, ki je prav tako opravil zelo zanimivo študijo in omogočil izmenjavo mnen. Ne želimo namreč eh, upočasniti tega procesa kot je povedala komisija, so ravno akteri tisti, ki zahtevajo rešitev te problematike in so vključeni v ta proces posvetovanja že leta 2015. Zato ne smemo zapravljati časa. Ljudje ob mejah eh, ga nimajo, da bi čakali na to, da se mi odločimo. rad bi pomiril EKR, predstavnica ni več uh, tukaj. To je mehanizem, ki je namenjen reševanju problematike v posameznih eh, projektih, eh, v specifičnih primerjih in ne nasplošno. Hvala lepa, vabljeni ste tudi na dogode, ki ga organizira nas poročevalec. Imeli pa bomo priložnost ponovno razpravljati, ko bomo imeli predstavitev osnutka v odboru regiji. nekaj eh, k te javni razpravi. Tudi ELS bi sodeloval pri organizaciji. Ne bo šlo za razpravo regij, ampak političnih skupin. No, s tem smo prišli do konca. Imate kaj po točko razno? Upam, da ne. ne. Naslednji sestanek bo 8. oktobra pa povdne in do povdne 9. oktobra. Zdaj pa bomo nadaljevali za zelo kratkim sestankom koordinatorjev. Zelo se moramo zorganizirati. Prosim vse goste in člane odbora Rigi, ki ne sodelujejo na seji. koordinatorjev, da čim prej zapustijo dvorano.